Gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Prva točka na današnjem dnevnem redu je poročilo Gardini, evropsko odzivanje na nesreče, vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči. Današnjo razpravo začenja gospa Gardini, poročevalka, besedo imate za štiri minute. Presidente, eh, saluti alla komisione. Hvala lepa, gospa predsedujoči.